nadaljujemo. In sicer objavljam rezultat drugega kroga volitev za podpredsednike. 637 oddanih glasov, neveljavnih je 8 glasov, 629 eh, glasov veljavnih. Eh, In sicer so rezultati naslednji. 176 poslanec Alvaro, gospa Angelili 241, Diron 175 glasov, 231 za Otmarja Karasa kolega Martinez Martinez 257, Edward Macmillan Scott 192, gospod Papastamkos 270, gospod Pitela 275, gospa Podimata 253 gospod Protasjevič 231, gospod Šurjan 203, gospod Taran 90, gospod Vidal Kvadras 262, gospod Vlasak 184, kolega Villand 200. 16. Ugotavljam, da noben od kandidatov ni dobil absolutne večine od danih glasov. Vseh 14 mest za podpredsednika ostaja nezasedenih. Oprostite, Ali lahko to še enkrat preberete počasi, prosim? Le nekaj nas je tu. Mislim, da je problem sedaj eh, rešen, vendar sem pripravljen to še enkrat prebrati. In sicer sem želel podati eh, še opis nadaljnega postopka, ker je vseh 14 mest nezasedenih, je potreben tretji krog glasovanja, ki se bo začel jutri zjutraj ob 9. In sicer eh, vas opozarjam, da v tretjem volilnem krogu odloča relativna večina. Skratka, eh, absolutna večina ni več potrebna. Eh, kandidati so izvoljeni v skladu z relativno večino danih glasov, vendar pa je tretji eh, krok volitev eh, potreben. Sprašujem vas, katere kandidatke in kandidati ohranjajo svojo kandidaturo. Eh, zaradi eh, nadse velike eh, prisotnosti eh, tukaj v dvorani to ni enostavno eh, moč ugotoviti. Poskušal bom to rešiti s tistimi, ki so prisotni. Kolega Alvaro, kolegica Anželili. Tudi ohranja kandidaturo. Kolegica Diron. Hvala. Kolega Karas gospod kolega Martinez Martinez, gospod kolega Macmillan Scott, gospod kolega Papastamkos, kolega Pitela, kolegica Podimata, hmm, kolega Brotasijevič, kolega Šurjan. kolega Tarant. I have to think upon morning. Razmisliti moram do jutri zjutraj. Hvala. Kolega Vidal. Kolega Vidal Kvadras. Kolega Vlasak. kolega Viland. Hvala. Pravkar so me opozorili, da ne potrebujemo novega roka za predložitev, ampak da Eh, tisti, ki so že predlagani, ostajajo predlagani do tretjega volilnega kroga, razen če izredno ne izjavijo, da umikajo kandidaturo. E, gospod Taran, zato vas še enkrat sprašujem, ker moramo natisniti glasovnice. Ne vem, koliko jih moramo e, pripraviti do jutri. Koliko časa potrebujem do jutri zjutraj? Do jutra pač to je proti pravilom. Eh, kolega Tarant, potem eh, nam prosim do 8. ure jutri zjutraj sporočite, če ohranjate svojo kandidaturo. Je to v redu, ob 7. vas bom poklical po telefonu in vas bom na to spomnil. Rana ura, zlata ura. Eh, prekinjam eh, sejo in nadaljujemo jutri ob 9. uri.